Gospe in gospodje, nadaljevali bomo z našim sestankom. Eh, po odločitvi koordinatorjev DVE-ja, prosim, smo predvideli izmenjavo mnen o poročilo Svensson, o katerem bomo glasovali popovdan. Danes do povdan, po 13. točki bomo imeli pač pogovor o tem. Slišali bomo pač eh, predstavitev študije biotehnologije v državah v razvoju. Sedaj pa eh, sledi poročilo gospe Sargentini, umestni sporazum ES o Srednja Afrika o gospodarskem partnerstvu ona bo takoj prevzela besedo. Gospa Sargentini, prosim, beseda je vaša. You, well, actually... Hvala lepa. Mnenje je pravzaprav zelo kratko. Gre za en sam stavek, kjer pač piše, eh, da bi odbor eh, eh, za mednarodno trgovino moral zavrniti soglasje za ta umestni sporazum. E, to sem tudi razložila. Zakaj pač e, naj bi rekli ne, e, ko vsi pričakujejo, da rečemo da. To bi lahko seveda nekdo napak razumel. To je torej drugi umestni sporazum, ki ga obravnavamo v zelo kratkem času pred nekaj časa smo imeli umestni sporazum za južno in vzhodno Afriko, tu sem tudi jaz bila poročevalka in mi smo se dogovorili, da ne bi smeli uh, ratificirati ta začasni sporazum. Uh, Eh, in sedaj pa govorimo o Kamerunu, ki je država v centralni Afriki, srednji Afriki in zopet naj bi tu imeli regionalno EPO in tu imamo samo eno državo. Eh, Kamerun obdaja eh, nekaj držav, ki spadajo med najmanj razvite države in za njih veljajo drugačna pravila za trgovina z EU. Pogajanja so se začela leta 2007, kamerunska skupščina pa še ni ni ratificirala rezultatov pogajanj in jaz bi predlagala, da tudi mi počakamo na naši strani. Eh, mi smo eh, sprejeli eh, Eh, signale iz eh, Kameruna, da želijo določene stvari spremeniti, zlasti tisto, eh, ko naj bi Evropska unija dobila dostop do kamerunskega trga in liberalizacijo 80 odstotkov uvoza iz Evropske unije. Torej, jaz predlagam, da nekoliko počakamo. In ni pravzaprav ničesar takega v našem mnenju za Into. Torej, Če predlagam, da počakamo, to pomeni, eh, da eh, nekoliko počakamo z ratifikacijo, zato da bo Cameron še enkrat razmislil o celotni situaciji. Eh, pravzaprav se nam ne mudi, ker tudi Cameron tega ni ratificiral. Še več bo takih sporazumov v bližnji prihodnosti in problem ostaja. to je eh, nekaj, kar naj bi bil razvojni, eh, razvojni instrument, sedaj pa se to spreminja v instrument za svobodno trgovino in mm, bojim se, da ne spodbujamo dovolj razvoja v teh državah AKP in s tem pravzaprav spodkopavamo možnosti za regionalno trgovino, regionalni razvoj. Ker pač prekinjamo um, te začasne sporazume eh, z držav, s temi državami. Tej besede je tvoja. Hvala lepa. Mm. No, but noise uh, is not uh, present yet because. Eh, gospoda Noisa še vedno ni tukaj zaradi tega, ker je obtičal v Madridu na letališču zaradi stavke in zaradi tega tudi ne more prebrati sam svojega besedila. Naj torej preberem njegove istočnice Judit. Norbert pravi naslednje. Rad bi se zahvalil za osnutek eh, gospe Sargentini. Strinjam se s eh, določenimi skrbmi glede eh, tega, ne strinjam se pa za njenim zaključkom. Eh, sedanja situacija ni kompatibilna z STO in sedanji dostopi do trga ne bodo trajali večno. Eh, mnoge države v srednjeafriški regiji spadajo med eh, LDC in zanje veljajo pravila vse razne orožja zelo malo spodbud je za te države, da bi se pogajale o EP za EU. Vendar te države ne bodo ostale eh, najmanj razvite države večno in se bodo tudi odločale za EPO. Eh, in zaradi tega eh, ne bi smeli glasovati proti EP ka, s Kamerunom, ki sicer še ni k eh, ratificiru sporazuma, eh, kaj ti Kamerun pač ne spada pod režim se razen orožja. In eh, potem pa carinski dohodki, tu bo prišlo do izpada in to bi bilo treba kompenzirati. Saj toliko časa, dokler Kamerun ne bo spremenil svojega davčnega sistema. Za Kamerun bi bilo bolje, če bi imel boljši davčni sistem na dolgi rok. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala lepa. Gospod Ničen. Predsedujoča, zval bi se na ta predlog, ampak to bi najprej rad bolje razumel. Ali predlagate, da prihodnosti to sprejmemo ali ne? Ali, nisem razumel, ali lahko prosim to še enkrat obrazložite. Kaj natančno predlagate? Kaj ti ne predlagate rdečega kartona? To je bolj rumeni karton. Imam prav. Madame Sargentini. Gospa Sargentini, prosim. Is this my, um... Ali bom s tem sklenila razpravo? Ne, ne, lahko odgovorite, potem pa bom dala besedo komisiji, potem pa lahko zaključite razpravo. Dobro. Ja, gospod Mičel, prav imate. Kar zadeva razpravo, ki smo jo imeli zadnjič v parlamentu o jugovzhodnji Afriki, smo slišali predlog spremembe in sicer, da bi to zamrznili. To je bil usni predlog spremembe. Odboru ni bilo večine za to, zato ta predlog ni bil sprejet in nadaljevali smo z mojim takratnim predlogom. In sicer, da tega ne bi v celoti ratificirali, ampak bi to blokirali. Ampak lahko pa rečem, da mi bil predlog socialistov všeč, naj to preložimo, naj to zamrznemo. In seveda sem pripravljena to ponovno preučiti, kajti To bi pomagalo pri mojih namenih. Kameronu naj bi dali več časa za to, da bi preučil, kaj je v pogajanjih, če so zadovoljni, če še vedno želijo ratificirati. Osebno menim, da verjetno ne želijo tega ratificirati zaenkrat v teh okoliščinah. Komisija, prosim. Hvala lepa. Hvala poročevalki za dokument. Umestni sporazum s Cameronom je začetek nečesa, začetek širšega partnerstva v tej regiji. To je začasna rešitev, ki bo omogočila nadaljevanje pogajanj, tako da bomo šli v smeri sporozuma o regionalnem gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in regijo Srednje Afrike. Ampak Kamerun potrebuje ta umestni sporazum. Brez tega sporazuma bi Kamerun zašel v hude težave, ko gre za različne izvozne produkte, ki jih izvaža v Evropo. To ni pokrito v splošnem sistemu preferen preferenci in sicer gre tu za banane, aluminij, recimo. In s tem sporazumom je Kamerun lahko že vse od leta 2008 lahko ohranil pomembne sektorje gospodarstva in na tisoče delovnih mest. Glede razlogov poročilo, zaradi katerih naj bi se zavrnilo soglasje, pa bi predsedujoča rekli, da ta umestni sporozum ne bo negativno vplival na industrijo Kameruna, na industrijo, ki se šele razvija, na prihodke vlade, na regionalno integracijo prav tako ne. Zaradi naslednjih razlogov, če mi dovolite, bi navedal nekatere razloge za to. In sicer gre tu za znaten odstotek evropskih izvozov v Kamerun. To je bilo izključeno iz liberalizacije, to govorimo o 20 odstotkih, glede preostalega sporazum obsega roke, ki trajajo 15 let. Torej, to pomeni, da imamo dovolj časa, ki ste ga omenili za potrebne prilagoditve. Po drugi strani pa je z večino mestnih evropskih produktov tako, da to lokalna industrija v Kamerunu potrebuje. Recimo, če govorimo o o blagu, ki izpolnjuje osnovne potrebe prebivalstva v Kamerunu, recimo to so lahko zdravila ali medicinska oprema. Istočasno pa imamo varnostne klauzule v sporozumu. Te partnerje omogočajo, da začasno prekinejo preference, ki nam bi jih dali, če obstaja potreba potem. In to pokriva tudi klauzulo o industrija, ki se šele razvijajo. Potem komponenta razvojnega sodelovanja sporazumu. Ta predvideva tehnično in finančno pomoč, zlasti, ko gre za davčno reformo. Posebno se strinjam s tem komentarjem. Države kot so Kamerun se morajo odmakniti od obdavčanja k drugim vrstam obdavčanja, potrebujejo fiskalno reformo. To mora obstajati z gospodarskim sporazumom ali brez tega, ampak z gospodarskim sporazumom lahko bolje pomagamo državam. Prav tako bi rekel, da ne bi smeli zmanjšati stvari, ko pravimo, da bo ta umestni sporazum spodkopal integracijo v regiji, vseeno ne bi smeli zmanjšati regionalne integracije le na trgovino, da bi tu imeli le dva ali tri odstotke te trgovine v tej centralni regiji. Kot vsi vemo, so te ovire bolj povezne z netarifnimi ovirami, s korupcijo, s takšnimi stvarmi, ki jih želimo začeti reševati pravzaprav. Tu imam recimo netarifne ovire in odsotnost prostega kroženja blaga v teh gospodarskih sporozumih. Predsedujoča, zato še vedno vlagamo vire v regionalna pogajanja, da bi šli z tega začetka, ki ga imamo tu, na pravo regionalno rešitev. Naj zaključim in rečem, da so pogajanja o mestnem sporozumu bila zaključena leta 2007. Kamerun gre sedaj v smeri ratifikacije. Seveda, želijo imeti partnerstvo z Evropo, želijo imeti prost dostop do našega trga. Strno podlago potrebujejo umestni sporozum, prav zato in upam, da bo lahko Evropski parlament potrdil sporozum. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa, gospod Berman. Na kratko, hvala predsedojoča. Vprašanje bi imel za komisijo, če smem. Ali ste od 17. decembra 2007, ko je Kamerun podpisal sporozum, ali ste imeli stike ali dialog s parlamentom v Kamerunu? Če ne, zakaj ne? In če ja, kako vi ocenjujete zamudo, pri ratifikaciji tega sporazuma v parlamentu. Nekoliko sem presenečen, kajti pet let je že od 17. decembra 2007 in zanimivo bi bilo razumeti, zakaj se parlamentu ne mudi pri podpisu tega sporazuma. Nakratko bi pustila, da odgovorite. Ja, hvala. Ja, govorimo o Kamerunu, o parlamentu Kamerunu. Troje je tu pomembno najprej to, da so vsi še vedno smerjeni k regionalnim rešitvam. In upali smo, da bo do tega hitro prišlo po mestnem sporazumu. Na tej podlagi smo že začeli z dajanjem prostega dostopa kamerovno, čeprav sporazum tam še ni bil ratificiran. Torej, to je prvi element. Ta situacija prostega dostopa do Evrope se je nadaljevala. Zato smo si rekli, da bomo počakali, tudi ko gre za regionalna pogajanja in napredovanje. Rekli smo, da bomo počakali in videli, kako bo s tem. Kot veste, imamo sedaj tu vprašanje uredbe o prostem dostopu do trga. Upamo, da se bo to kmalo zaključilo in to bo lahko imelo velike posledice v Kamerunu. Ampak dokler pravijo, da je bil dostop tam in da so bila regionalna pogajanja v zadju, nihče ni čutil pritiskov, da bi ratificiral sporozum. In naj vas spomnim, da smo tudi mi tu pet let po koncu pogajanj, tudi mi čakamo na ratifikacijo tega sporazuma in res upam, da jim bomo pokazali pravo pot. Hvala lepa. Sedaj pa gospa s Argentini, ki bo sklenila to razpravo. Uh, uh, to, to, Glede vašega vprašanja, gospod Berman, bi rekla, da kar zadeva stike med Evropsko komisijo in nacionalnimi parlamenti v državah AKP, je to vse zelo omejeno. Poglejte si dokumente, ki se sklenijo vsak, vsake toliko. Tu imamo različne stike med komisijo in ministrstvi v teh državah. In ko gre za takšne dokumente tu ni potrebna ratifikacija. Sama menim, to je napačno, ampak to je druga tema. Sedaj pa, kar zadeva umestni sporazum pri Kamerunu. Prebrali ste besedilo kolega gospoda Nojserja, ki je rekel, Kamerun se je voljno izpogajal tu glede osmestnega sporazuma. Strinjam se, ampak strinjam se tudi s komisijo. Če želite uradno in pravno ohraniti trgovino znotraj pravil STO-ja, potrebujete sporozum. No, volno pogajanje ne pomeni, da je na koncu rezultat res zaželjen. Zelo dolgo časa je to trajalo, kar smo upali, da bomo imeli regionalne rešitve. Vemo, da kar zadeva večino držav okoli Kamerona, da so to države, ki so v sklopu EBA, lahko trgujejo vsem razen z orožjem in to je smiselno. In zato razumemo, da je to trajalo toliko časa in se ni šlo. Mi smo pogajalska stran. In kaj je še vedno problematično v teh pogajanjih? Da skušamo stopiti v stik z drugimi, ki želijo razviti Afriko, prav tako pa smo v stiku z odprtjem trga za prosto trgovino. In obe dimenzije je težko uskladiti. Zato je tako veliko zamud kar zadeva 80-odstotno liberalizacijo, se to meni ne zdi preniska številka. To je predvsej visoka številka. Ko smo se pogovarjali z drugimi državami v jugovzhodni Afriki, so omenjali 70 odstotkov, recimo. Malo je notranje regionalne trgovine, ampak to še ne pomeni, da bi skušali usiliti umestni sporazum Kamerunu. Vidim, da uporabljamo naše pogajalske taktike, zato ker morajo stati pri pravilih STO, da bi izsilili sporozum, ki pa ne bi bil v najboljših interesih Kameruna. To morajo storiti, ampak to ni v njihovih najboljših interesih. In mi kot razvojni odbor moramo storiti, kar je najboljše za Kamerun. In še zadnja pripomba, predsedujoča prvi umestni sporozum, ki je bil podpisan, je bil s karibskimi državami. Tudi one so se voljno pogajale z nami, po nekaj letih pa so se odločile, da to res ni dobro za njih. Na zadnji. Skupščini med parlamenti, med EU in Karibi, AKP, so se pogovarjali o tem, kako nesrečni so z umestnim sporozum ZIPO. Torej, še vedno bi rekla, da bi morali povabiti komisijo naj podaljša rok za trg v skladu z uredbo, ki sedaj deluje, tako da pokažejo več fleksibilnosti. Hvala lepa. Okay, be... Dobro, no, preden bomo zaključili to točko, dovolite, da spomnim na to, da je rok za uložitev predlogov spremiti 27. februar. Glasovanje pa bo potekalo 19. marca. Oprostite, kako? Ja, sedaj pa gremo na predstavitev, potem bomo slišali izmenjavo mnen. Gre za odbor DEVE, učinek biotehnologije v državah v razvoju. No, ni treba spomniti, da se države v razvoju srečujejo z različnimi izzivi. Predvsem gre tu za boj za varnost hrane. Številni na svetu so v takšni situaciji, da je vse več slabše hrane zaradi večanja demografske rasti, to vpliva na proizvodnjo hrane, potem imamo tudi omejena sredstva, obsotnost tehnologije, vse več revščine, uničenja okolja. Veliko držav meni, da kar zadeva genetsko rabo, da je to odprlo nove poti, s tem lahko hranimo biotsko raznovrstnost, lahko zaščitimo kulture, in okolje. V drugih državah pa je javno mnenje takšno, da kar zadeva gensko spremenjene organizme, da ti ne zagotavljajo biotsko raznovrstnost, ampak da pravzaprav škodujejo biotski raznovrstnosti. Timo Kapsent iz Nemškega inštituta Ekologik je predvidel precej sporno razpravo, ampak zaradi bolezni je tu Kristjan Gersteter iz istega inštituta. Gospod Gersteter, besedo imate 10 minut. Hvala za predstavitev. Kot je bilo že omenjeno, bom sedaj predstavila poročilo, ki ne bi ga spisali. Nisem avtorica tega poročila. Bila pa sem vključena v podobne projekte in upam, da bom lahko povzela rezultate. Kot smo že slišali v vodoma, je vprašanje gensko spremenjenih organizmov običajno precej sporno, zato bi začela za previdnostnimi pripombami. Če začnete brati študijo o učinku gensko spremenjenih organizmov v okoljih, če govorimo o gospodarskih, zdravstvenih, socialnih vidikih, boste gotovili, da je tu veliko spornih vidikov. In zelo težko je potem priti do sklepov, ki bi bili splošni, ki bi bili zanesljivi, ki bi imeli veljavnost na vseh področjih. Tu vidimo tri glavne vedike v zadju. Mislim, da je pomembno, da ne pozabimo na to pri razpravi o GSO-jih. Najprej gre za dolgoročne okoljske, pa tudi gospodarske učinke GSO-jev, ko govorimo o vsakodnevnem življenju. Vsi ti učinki niso bili ocenjeni v vseh državah, nismo imeli še vseh študij, tudi zato, ker so GSO-ji bili komercializirani nedavno. Tako da vidimo večjo komercializacijo gensko spremenjenih organizmih le v zadnjih 15 letih. To pa je kratko obdobje za kakršnokoli znanstveno evalvacijo. Potem drugo, na kar ne smemo pozabiti. Gospodarski učinek GSO-je je včasih težko ocenjevati, kajti vse je odvisno od različnih dejavnikov, o tem bom govorila pozneje. Včasih je zelo težko ločiti učinek GSO-jev. Recimo, tu imamo v mislih ceno, ki jo lahko na koncu pridobite. Seveda je vse odvisno od različnih dejavnikov in ni neposredno povezano z GSO-ji. Kar zadeva rezultate, so ti povezani s posamičnimi primeri. In na koncu lahko rečemo pogosto veliko interesov v razpravi. Podjetja želijo prodati te izdelke, nevladne organizacije so proti in tu imamo prednosti, slabosti pri GSO-jih in tu pa imamo tudi učinke, ko gre za kmetijske in razvojne modele in tudi ti so lahko sporni. Torej, GSO-ji so pogosto vključeni v takšne razprave. Vse to omenjam, zato ker menim, da boste verjetno želeli slišati naše mnenje o tem, kakšen je sedaj učinek GSO-jev, ko gre za razvoj. Pak zaenkrat ne moramo podati tako enostavnega odgovora, zato sem želela nakratko obrazložiti, zakaj je tako. Kakšno je ozadje te razprave GSO-jev? Verjetno to poznate, vse več je prebivalstva na svetu, premalo je napredka pri skoreninjenju lakote, potem imamo tudi krizo na področju, ki ga omenjamo v zadnjih letih vse več. Novih tehnologij potrebujemo, tu imamo tudi podnebne spremembe, vse več je potrebe in tu so GSO-ji vključeni v to razpravo. Če si to pogledamo pri ocenjevanju učinka GSO-ja v razvojnih državah, to vidimo, da je pristop v študiji tak, da moramo preučiti kako GSO-ji pomagajo naj, naj, najrevnejšim in kmetom v revnih državah. To je bilo vodilo pri tej študiji. Potem kratko ozadje, kako je z gensko spremenjenimi organizmi v razvojnih državah. Leta 2011 smo imeli 106 milijonov hektarjev za gensko spremenjeni posevki v 29 državah. Polovica tega območja je bila v razvojnih državah. Naj omenim primerjavo. Evropska unija ima staj 180 milijonov hektarjev kmetijsko obdelanih območjih. In to isto območje se uporablja za gensko spremenjene posevke po svetu. Potem imamo štiri različne vrste posevkov, sojo, koruzo, bombaž in ologrščico na globalnem trgu. In le ena se uporablja za ljudi in sicer koruza. Potem tu vidimo dve glavne dimenzije teh posevkov. Najprej imamo to uh, biti posevke, te imajo insekticidni učinek, potem pa imamo HT posevke, ki imajo herbicidno toleranco. To lahko obdelujemo s herbicidi. V razvojnem svetu vidimo glavne države, kjer se to godi. Brazil, Argentina, Indija, Kitajska, Paraguaj in Južna Afrika ter Pakistan. Kot lahko vidite iz tega seznama, je večina držav držav spono. To niso najmanj razvite države. Če si pogledamo potencijalne gospodarske učinke gensko spremenjenih organizmov, vidimo tu splošne gospodarske učinke, to ni specifično povezano z razvojnimi državami, ampak seveda tako, kot, kako to vpliva na ljudi v razvojnih državah, se razlikuje od vpliva tistih, ki so v razvitih državah, na levi vidite pričakovanja, prikazane učinke GSO-ja, vidite v primerjavi s tistimi posevki, ki niso gensko spremenjeni, na desni pa imate manj pozitivne gospodarske učinke. Na levi vidite, da je kar neka študija pokazala, da imajo GSO-ji vse več donosa v primerjavi z ne gensko spremenjenimi posevki. Pogosto to izboljša odpornost na škodljivce, bolezni, manj je potrebe po pesticidih, herbicidih in tako naprej. In tudi to je nekaj, kar so pokazale številne študije. Potem naj bi imeli tudi toleranco, ko gre za okoljski stres, to je zelo pomembno v luči podnebnih sprememb. Tu obstaja pričakovanje, da bi s tem zmanjšali stroške delovne sile in goriva. Recimo, če govorimo o HT posevkih, ti so odporni na herbicide, lahko uporabite herbicide, tako odpravite vas plevel in vse. Tudi to je učinek, ki se je pokazal v študiji. Ampak, pokazal študij, ampak to je nejasno, kajti v študijah je pogosto tako, da ni jasno, kako se meri trud delovne sile in če je vse upoštevano. Potem imamo tu potencijalne gospodarske prednosti, imamo lahko višjo ceno na trgu, ampak vse je seveda odvisno od specifičnega posevka. Po drugi strani pa so ta semena običajno dražja kot druga semena. To je še zlasti pomembno v razvojnih državah, kajti tam je veliko tistih, ki še vedno proizvajajo lasna semena, da ohranijo del žetve in potem to ponovno posadijo to lahko primerjamo s kupovanjem dragih semen, ki so gensko spremenjena in če to primerjamo, to vidimo veliko slabost pri semenih, to pomeni tudi odvisnost od komercialnih ponudnikov semen. Namesto, da bi nekdo gojil lastna semena, potem tu vidimo bojazen, ampak to je nekaj, kar še ni jasno dokazano v študijah poraba GSO-jev spreminja makroekonomske strukture na splošno, kot sem rekla, prej imamo le štiri posevke na globalnem trgu GSO-jev in večinoma gre za posevke za izvoz. Če si pogledamo rabo leteh, s tem lahko spremenimo celotno strukturo kmetijstva v razvojnih državah. Raziskave so pokazale, da lahko GSO-ji dolgoročno razvijajo nove vrste odpornosti in tu potrebujemo potem več kemičnih snovi. To sedaj počasi vidimo v ZDA, kjer že dolgo gojijo takšne posevke. To je splošna slika, potem pa ti dejavniki, kako so ti povezani s specifičnimi posevki, ko je to povezano z manjšimi kmeti, z večjimi kmeti. Ja, to je res povezano s posamičnimi primerji. V nekaterih dejavnikih imamo vpliv. Najprej imamo dejavnike na ravni kmetije, potem imamo nekatere dejavnike, ki so opredeljeni kot pomembni povezave z velikostjo kmetije. Tu gre za primernost posevka glede na lokalne okoljske pogoje. Tu imamo tudi veščine kmetov, potem imamo dejavnike na nacionalni ravni. Kar zadeva zakonodajni okvir na področju intelektualnih pravic in ko govorimo o pravicah do izmenjave semena, je to povezano s tem, kar sem menila prej, to je povezano s stroški semen ki so gensko spremenjena. Običajno so ta semena dražja kot tista, ki niso gensko spremenjena, so da bi znižali stroške, pride do izmenjave semen. Prav tako je pomembno, če lahko pride do tega brez določb na področju intelektualne lasnine. Potem imamo institucionalno podporo za kmete, tudi to je odločilni dejavnik. Recimo, če pride do subvencije semen in če so pravi javna raziskava področja gensko spremenjenih semen. Tako je bilo precej intenzivno storjeno na kitajskem. Rezultati so precej dobri. To je nekaj dejavnikov, ki jih imamo na nacionalni ravni. Na mednarodni ravni, pa če si pogledamo to, kar ljudje pridobijo od porabe gensko spremenjenih organizmov, se pojavi vprašanje, kaj lahko storijo s tem, kolikšni meri lahko to izvažajo. Seveda je vse odvisno od trgovskih politik, trgovinskih partnerjev, ki uvažajo, če veliko prepovedi glede GSO-jev, je seveda raba GSO-jev manj gospodarsko koristna. No, nasplošno je tako, da so GSO-ji bili predvsej uspešni na ravni kmetij. Če govorimo o učinkih v razvojnih državah, ampak tu je še veliko stvari, ki jih ne poznamo. Prav tako tu velja to, kar sem že omenila, razvojne države, kjer so doslej gojili GSO posevke, to niso najbolj razvite države, tako da to niso najbolj revne države, o kateri govorimo tu. Če si sedaj pogledamo, kakšne politične posledice bi to lahko imelo. To je nekaj, kar ni v briefingu, ampak prosili so me, naj to pokomentiram v tej predstavitvi. Tu imamo nekaj posledic, ki bi jih predlagala. Deloma je to omenjeno študij, deloma pa v dodani dokumentih. Mislim, da tu ni zelo veliko razlogov, da bi spodbujali GSO-je pri razvojnem sodelovanju, kajti dokazi o učinkih GSO-jev pozitivni dokazi so še vedno nagotovi. Oblikovani so bili nedavno, veliko še vrzeli v teh rezultatih in tu imamo dokazane rešitve o stvarih, ki delujejo. Tako da briefing določa to perspektivo. Tu se osredotočamo na kmetijstvo, okolje in na to, kar poznamo na tem področju. Potem druga posledica. Vlaganje v raziskave v javnem sektorju za zadovoljevanje potreb po hrani v razvojnih državah je potrebno, kot sem omenila že prej. Imamo tu glavne komercialne posevke, to niso osnovna živila za enkrat, ampak so to posevki, kot so soja, bombaž in olna ogrščica, to se uporablja za druge namene in ne za prehranjevanje ljudi. Če želite nahraniti ljudi, morate vlagati v raziskave pri teh posevkih, ki jih ljudje potrebujejo, ki jih gojijo, ker imamo trajno kmetovanje. Ne, tu ne gre za te gensko spremenjene posevke. Potem tretje, kot sem rekla prej, mislim, da je tu veliko stvari, ki so še nepoznane, zaenkrat tega ne moramo poznati ker imamo tu veliko interesov različnih akterjev v razpravi, tako da bi morali imeti bolj dogoročen primerjalni pristop, ko gre za raziskave in učinke GSO-ja v javnem sektorju. Sveda imamo to situacijo, kjer je premalo znanstvenega znanja. To ne pomeni, da ni študi. Imamo na stotine študi, ampak premalo je znanstvenega konsenza o tej temi. In to je takšna situacija, kjer omenjamo previdnostno načelo pogodbe o delovanju Evropske unije. In to bi lahko uporabili pri spremanju političnih odločitev o GSO-jih zaenkrat. In na koncu, kot sem omenila, imamo to pomemben dejavnik v razvojnih državah. Tu gre namreč za način, vplivanja GSO posevkov in sr gre za ceno semen, kot smo rekli, in gre tudi za to, ali kmetje lahko še vedno gojijo lastna semena ali si lahko izmenjajo ta semena. Evropska unija zato ne bi smela prispevati k temu, da bi pretiravali pri te zakonodaji v razvojnih državah z sporozumje dvostranskem trgovanju in da bi potem kmetje bili nezmožni početi to tudi v prihodnosti. Mislim, da je to hiter oris te predstavitve. Toliko. Hvala lepa. Vem, da pritiskam na vas, ampak zamujamo in zato prosim, da ste tako kratki, kot se le da pri predstavitvah, zato da bi lahko prišli do konca dnevnega reda. Sedaj pa gospod Kortes Lastra na hitro. Sí, muchas gracias, presidenta. Hvala, gospa predsedujoča. Želim se zahvaliti za to predstavitev. Hvala za vse informacije. Mislim, da je to tudi eh, neko dopolnilo k poročilu, ki smo ga obravnavali eh, v okviru FA, ko gre za kmetijstvo eh, v letu 2012. Gospod Navarro nam je govoril, tudi o genetsko spremenjenih organizmih in pa tudi o uh, alternativi, ki je samo ekološka. Imamo pa še tretjo pot, ki uh, uh, tudi spoštuje različne vrste posevkov, išče nove poti, uh, da bi od tega imelo korist kar največ ljudi. Mislim, da eh, na vašem inštitutu tudi razmišljate v tej smeri. Rad pa bi postavil neko drugo vprašanje. V odboru za prehransko varnost eh, smo imeli sestanek eh, z strokovnjakom za to področje in postavili smo mu vprašanje o genetsko spremenjenih organizmih ali um, se ti zagotavljajo ljudem in kakšen učinek ima to. Zaenkrat ni bilo dokazano, da bi to pripeljalo do kakšnih negativnih učinkov pri prebivalstvu. Nas pa vedno eh, zanima to pri tovrstnih organizmih. Eh, eh, morda bo eh, gospa, ki je predstavila poročilo, rekla, da ni najbolj pristojna za to, ampak eh, zanima me tudi, kakšna je prehranska vrednost in kako to vpliva na eh, ljudi, kako bi lahko pomagali v primeru katastrof eh, s tovrstnimi organizmi. Kako lahko tekom dolgega obdobja uh, uživanje genetsko spremenjenih organizmov vpliva na ljudi? Naprimer, uh, ko smo imeli prehransko krizo v Sahelu. In takih kriz je še veliko. Bi lahko to bil vir uh, prehranske pomoči? Hvala. Domnevam, da se komisija ni nameravala oglasiti. Ja, na kratko, ne. Gospa Gerseter. Okay. Uh, responding to your Rada bi odgovorila na vaše vprašanje glede zdravstvenih učinkov GSO-jev. Tega nismo proučevali v poročilu, lahko pa vam dam neko splošno sliko uh, v skladu s tem, kar vemo o situaciji. Sami gotovo bolje veste od mene, da Evropska unija Eh, dovoljuje GSO-je za prehrano in to tudi omogoča eh, organom eh, za varnost, da preverijo učinke. Vsaj nekateri GSO-ji so primerni za uživanje ljudi brez kakršnih koli učinkov, o nekaterih pa še obstajajo dvomi. Glede pomoči v hrani eh, bi rekla, da je odvisno, kako to poteka. Če eh, je ta pomoč namenjena za neposredno uživanje, eh, potem je to lahko stvar razprave, lahko pa bi dali to pomoč tudi v obliki semen, ki jih na tistem območju potem posejo. Tukaj gre predvsem za stvar izbire. V zadnjih nekaj letih so nekateri rekli, nočemo genetsko spremenjenih organizmov, imamo skrbi v zvezi s tem. In uh, vprašanje je, koliko država donatorka spoštuje take pomisleke posameznih držav. Po definiciji bi morali imeti situacijo, ko bi pomoč v hrani bila potrebna samo za krajše obdobje in eh, zdravstveni učinki, ki so do zdaj znani ali pa za katere nekateri mislijo, da obstajajo, niso tako eh, resni, da bi to ogrozilo zdravje ljudi. Ampak, kot sem rekla, se s tem nismo ukvarjali pri naši študiji. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Gospa Gersteter, da ste prišli v naš odbor, da ste podali tako koristne informacije upam, da se vidimo ponovno. Hvala. Ah ja, potem pa še izmenjava mnen glede predlogov spremem poročevalca Svensona. Se oglašate? Prosim. Svensson. Gospod Svensson, prosim. Donc, uh, assez rapid... Predvsej na hitro, če je le možno. Tak så mycket, fru ordförande. Ja, det här kom ju väldigt plötsligt. Och det finns inte... Da, zelo pozno smo to vrstili na dnevni red, ampak dobil sem priložnost, da razložim določene odločitve glede glasovalnega seznama. Tukaj ni veliko poslancev, kajti to ni bilo na dnevnem redu za danes do povdne, ampak vseeno, tukaj govorimo o odstavkih odbora Inta moj kolega Saivi iz EPP je napisal poročilo v odboru INTA. V stiku sva bila eh, in eh, pri določenih odstavkih in tebi eh, sam dal minus. Ne zato, ker sem proti tem odstavkom, ampak zato, ker so tako podobni mojim izvornim odstavkom in si ne želim ponavljanja v poročilu. Isto velja za Inta 16. Eh, tukaj prosim za eh, ločeno glasovanje, ne zato, ker sem proti mikrokreditov, ampak zato, ker je to že pokrito v drugih delih besedila. Eh, želim vas opozoriti tudi na glasovanje po delih, za katerega sem sam prosil v odstavku 20. Pa še pri odstavku 119 treba je zagotoviti, da vsi zasebni akteri, ki so vključeni v te procese, eh, morajo biti eh, odgovorni, ko gre za eh, socialno odgovornost podjetij. To ne velja samo za evropske akterje, ampak za vse. Zato sem prosil za glasovanje po delih. Potem pa še ustni predlog spremembe, ki sem ga dodal k odstavku 21. In, 124. predlog spremembe Fione Hall, da se ne olajša ali prispeva k uh, situaciji uh, prehranske negotovosti v določenih državah. Treba vzpostaviti dobre prakse uh, za upravljanje zemlišč. Potem pa zadnja verzija besedila. Tukaj imamo še nekaj več predlogov sprememb in prošen za glasovanje po delih, ki so eh, prišle v tem trenutku. Tako da zdaj šele pripravljamo končni seznam za glasovanje. Danes popovdne bomo glasovali. Hvala vsem kolegom, ki so vložili predloge sprememb k mojemu poročilu. In mislim, da bomo skupaj lahko pripravili zelo dobro besedilo. Eh. Hvala, ja. Danes smo slišali to odločitev na sestanku koordinatorjev. Zeleni so to zahtevali, ki jih ni tudi dobro. To ne služi ničemor, ampak tako je. Dobro, sedaj pa bi zaželela dobrodošlico komisarki za podnebne ukrepe. Ura je pol dvanajstih, ni še tu, potem mi damo še pet minut časa. Zamujamo istočasno pa prehitevamo. Zeleni so prosili za točko na dnevnem redu, sedaj pa jih ni tu. No, v določenem trenutku morate vedeti, kaj želite imeti, če prosite za točko na dnevnem redu, ste lahko vsaj tu. No, počakali bomo pet minut. Ne moremo zameriti komisarki, da je ni, ker je tu še pet minut. Dobro, tu se malo pričkamo v zadju. Sekretarjat mi je pisal in mi povedal danes dopolne, da so zeleni prosili za izmenjavo mnen o poročilu gospoda Svensona, sedaj pa sem slišal, da to sploh ni res, da tega niso povedali danes dopolne. No, nisem bila tu, ponovila sem to, kar so mi rekli. Torej, tu ni nihče za nič počakali bomo pet minut. Žal mi je gospod Svensson, ampak rekli so mi, da so zeleni prosili za to in skazalo se, da ni res. Sedaj pa sem ustavila, ker me je to res razburilo. Prosim, da se organizirate. To me res moti. Tako. Alors, mes chers... Dragi kolegi, veliko čas mi je, da lahko zaželim dobrodošlico komisarki za podnebne ukrepe, to je gospa Koni Edegar. Oprostite, tu mi pravijo Edegor. Oprostite. Sem iz Francije in francozi ne znajo izgovarjati imen. Gospa Edegar, Zelo smo veseli, sprijeli smo vaše vabilo, da ste prišli sem za izmenjavo mnen. Podnebne spremembe so ključen pojav, že sedaj prispevajo in povzročajo veliko katastrof in dram v celotnem razvojnem svetu. Ta pojav je vedno hujši, vedno večji. To je še posebej dramatično v državah v razvoju. Vse več je podnebnih sprememb in to je še vedno planetarni pojav. Ne smemo pozabiti, da potrebujemo tudi, da ne bomo zmanjšali udeležbo, udeležbo drugih akterjev pri teh pojavih. Tu gre za različne trude, za to, da bi se trudili za vse človeštvo in za vse nas. Tudi v našem delu sveta imamo neposredne učinke, hude učinke podnebnih sprememb. Zato je verjetno, da bodo ti posredni učinki že vidni na širši ravni, recimo tudi, ko gre za varnost in migracije. Kar zadeva razvojni svet, imamo tu podnebne spremembe, ki se pojavljajo pri vseh predobstoječih izzivih. To moramo seveda rešiti, tega ne smemo zmanjšati. Zato imamo tu to načelo dopolnilnosti financiranja podnebnih ukrepov. To je bilo sprejeto na mednarodni ravni in zlasti Evropski uniji, v tem parlamentu in v tem odboru gospa komisarka. Predstavljam si, da vas verjetno ne bo presenetilo, ko bomo rekli, da smo odločni zagovarjati načelo, ko gre za različne eh, spremembe vetrov, zlasti, ko gre za ta hud poseg v proračun. Ne smemo krajšati druge, da bi daljšali na drugih področjih. Seveda se moramo sročiti na vprašanje financiranja. Vem, da to vaša želja. Tu gre za legitimne zahteve. V državah v razvoju je to pomembno in tu vidimo vedno večji pojav podnebnih sprememb. Pri vseh podnebnih spremembah, gospa komisarka, moramo vsi skupaj, vi in mi, iti v pravi smeri. Če naprej moramo skupaj iti po tej poti in tej smeri. Takoj bom predala besedo vam, gospa Edgar. Prosim. Thank you very much, uh, madam. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala odboru za priložnost, da imamo tukaj izmenjavo mnen o podnebnih spremembah eh, z razvojnega vidika. Predsedujoča je že povedala, da eh, podnebne spremembe in pa razvoj, da to mora iti z roko v roki. 1,3 milijarde eh, ljudi še vedno živi v hudi revščini in razvojne potrebe številnih ljudi eh, tudi niso zadoščene. Učinki podnebnih eh, sprememb se že čutijo, to že vpliva na razvoj in kot je povedala predsedujoča, bo učinkov vse več, eh, tudi kar se tiče migracije in varnosti. Že danes podnebne spremembe močno vplivajo na življenja ljudi naprimer eh, vse več je naravnih katastrof, vse hujše so, eh, zmanjkuje hrane in pitne vode. Če omenim samo nekaj primerov. Eh, dve stopini Celzija je tista meja, ki jo bomo verjetno dosegli, ko gre za ogrevanje, če ne bomo hitro sprejeli določenih ukrepov. In če se bo to zgodilo, potem bo veliko večja možnost, eh, da bo prihajalo še do hujših katastrof. In potem bomo izgubili vse, kar smo dosegli na področju razvoja v zadnjih letih. Te stvari so povezane in eh, tveganja naraščajo. Če govorimo s predstavniki držav v razvoju, lahko uh, povem, da uh, to pred desetimi leti še ni bila uh, tako pogosta tema pogovorov. Danes pa se že čutijo učinki in razni ministri in vodje držav v razvoju uh, tudi menijo, da je to treba vključiti v eh, strategije razvoja. Kot veste, se bo jeseni zgodil poseben dogodek Združenih narodov glede doseganja ciljev tisočletja pogovarjali se bomo, kaj uh, naj bi naredili po letu 2015. Tudi v podnebnem okvirju imamo rok 2015. V Parizu bomo imeli eh, konferenco za zaključek sporazuma na tem področju. Torej, leto 2015 predstavlja zelo pomemben mejnik eh, pri dveh stvareh. Videli bomo, kakšni so sadovi našega dela junija lansko leto je tudi potekala konferenca in tam eh, je bila povdarjena potreba, da je treba um, sprejeti ukrepe za vključujoče zeleno gospodarstvo. Mm, potekala je uh, neka okoljska oziroma ekološka konferenca na eni strani, po drugi strani uh, uh, konferenca o razvoju in to je vse skupaj povezano. Uh, Evropski svet je podal kompromis glede večletnega finančnega okvira in eh, ta svoj vod bi rada osredotočila predvsem na financiranje podnebnih sprememb oziroma ukrepov proti njim. Eh, treba pa je upoštevati, da razvojne politike in politike za okolje so povezane. Zaskrbljena sem tako kot vi, da je sredstev premalo. Eh, vi ste v pismu eh, tudi izrazili svoje skrbi in to pismo poslali državam članicam. Eh, upamo, da bo parlament se vključil v razpravo s svetom in da bomo na koncu dobili nek rezultat, ki bo zadovoljiv za vse institucije. To bo pomenilo, da nihče iz teh pogajanj ne bo izšel povsem zadovoljen. Dogovor, ki je bil dosežen v svetu, še vedno predstavlja triodstotno povečanje eh, postavke v primerjavi eh, s tem proračunom. Tukaj gre za zelo majhno povečanje, če to izračunamo na eh, letni ravni. Vendar pa se ne smemo slepiti, poznamo proračune naših držav članic, vemo, da so tudi tam perspektive zelo slabe posamezne države članice bi morale povečati eh, svoj eh, proračun za razvoj, eh, zato da bo Evropska unija lahko izpolnila svoje zaveze, bodi si, ko gre za financiranje povezano s podnebjem ali pa druge vrste financiranja. V Kopenhagnu smo se zavezali, da bomo prispevali svoj delež Eh, k temu, da bo svet zagotovil eno milijardo eh, dolarjev na leto za financiranje ukrepov proti podnebnim spremembam. Mm, zdaj je proračun manjši in morali si bomo resno ogledati tudi alternativne vire financiranja. Vemo, da Francija namerava uporabiti nekaj dohodka od eh, prihodnega davka na finančne transakcije tudi za namene razvoja. In lahko bi imeli tudi načelo uh, onesnaževalec plača, uh, ko gre za mednarodni ladijski uh, promet. In s tem bi lahko financirali podnebne ukrepe. Moramo si tudi bolje ogledati, kako bi lahko uporabili zasebne vire, zato da bi sprožili več okoljskih ukrepov. Uh, 100 eh, milijonov dolarjev na leto potrebujemo. Zato to ne bo prišlo samo iz javnih proračunov. Moramo si ogledati inovativne načine, kako priti do tega denarja. E, proračun v Evropski uniji se je zmanjšal. Ne bom eh, zdaj govorila o različnih instrumentih in eh, njihovem financiranju, eh, koliko gre za eh, izobraževanje in druge prioritete. Sem sem prišla zato, da povem, da financiranje podnebnih ukrepov eh, in pa razvojnih ukrepov nista dve ločeni zadevi. Tukaj gre za tesne povezave, obe eh, stvari, obe področji se tudi vzajemno krepita. Zato ne smemo financiranja podnebnih ukrepov postaviti nasproti eh, razvojnim ukrepom. Moram eh, biti eh, iskrena glede poročila Berman. Eh, tukaj bi morali eh, zagotoviti še dodatno financiranje poleg instrumenta za razvojno sodelovanje. In če bi ukrepali tako, kot je bilo predlagano, bi to pomenilo, da ne bi bilo dodatnega financiranja, dokler vse države ne bi spolnile praga ni cela sedem odstotkov. In potem bomo to obravnavali kot nekaj dodatnega. Poročilo Berman uh, sem proučila in če pogledamo, kako to planirajo države članice, uh, se moramo tudi soočiti z realnostjo. V moji državi smo vedno dosegli eh, cilj ni cela sedem odstotka, ampak v celotni uniji bo to težko. To bo velik izziv in to ne more biti izziv za to, da bi eh, zagotovili financiranje podnebnih ukrepov. Dodatno bi tukaj lahko pomenilo dodatno k temu, kar se plačuje zdaj in ne dodatno eh, na mejo ni cela sedem odstotkov. In naj eh, na koncu citiram še določene partnerske države, razmišljanje se tudi tam razvija, eh, vse bolj se soočajo s podnebnimi spremembami in z njihovimi posledicami. In tudi oni vse bolj razmišljajo, da je treba eh, podnebne strategije eh, narediti bolj koherentne. Na podnebnem vrhu lansko leto sem prisluhnila različnim predstavnikom Afrike, Azije, Latinske Amerike. Podarili so potrebo, da je treba ukrepiti njihovo odpornost na um, vremenske pojave, na podnebne spremembe, pomagati treba obaljnim skupnostim, uh, pomagati jim je treba uh, doseči uh, nizkooglično gospodarstvo. Uh, minister iz Bangladeša je rekel, da prilagajanje podnebnim sprememb, da je povezano uh, s preživetjem njegove države. Prosil je svetovne voditelje naj takoj ukrepajo glede podnebnih sprememb, da se bo zmanjšalo z njimi pogojeno preseljevanje. Eh, Premijer Svazilanda je eh, govoril v imenu vseh pogajalcev iz Afrike. Tukaj gre za določbo o konkretnih prilagoditvah na podnebne spremembe, tudi prek tehnologije. To je spet povezano z eh, možnostjo njegove države in drugih držav, da se razvijajo. Premijer Jamaike je rekel, da njegova država izgubi 2 odstotka BDP-ja vsako leto zaradi orkanov, eh, poplav in suš. Ta denar bi lahko uporabili za izboljšanje eh, zdravstvenega sistema, infrastrukture, izobraževanja in tako naprej. Eh, razpravljali ste o poročilu FAO in poročilo pravi, da Eh, krize eh, eh, s hrano so kmetijstvo uvrstile na vrh mednarodne agende. Ključne institucije v svetu bi si morali prizadevati za trajnostno kmetijstvo in za izkoreninjenje revščine. Izkoreninjenje revščine bo zahtevalo povečanje investicij v kmetijstvo. In še pomembnejše zahtevalo bo, da se izboljša kakovost eh, tega vlaganja. In to je tisto, kar si želimo doseči, ko govorimo o eh, ponostavljanju eh, kmetijstva in pa njegovega financiranja. Energetsko infrastrukturo moramo tudi podpreti in izboljšati. Eh, tako se bomo izognili prevelikim emisijam in odpadkom. Eh, tudi odpadke je treba uporabljati na bolj inteligenten način. Trajnostna energija je tukaj zelo pomembna. Eh, stvari moramo delati na pameten način, da bo to koristilo lokalnim skupnostim, da bomo dohodke lahko uporabili za izobraževanje. In zagotoviti moramo, da ne bomo delovali v nasprotju uh, z podnebnimi ukrepi. Ko gre za proračun, je treba razmisliti še o uh, financiranju nacionalnih skladov za odpornost na podnebne spremembe. Bangladeš je to uh, že vzpostavil. Predsednik Barroso je pred letom in pol šel na enega od pacifiških otokov in tam so jasno povedali, pomagajte nam financirati stvari na pametnejši način, tako bomo Eh, dosegli veliko večji učinek. Resni moramo biti glede eh, poenostavitev in uskladitev eh, financiranja podnebnih ukrepov. To moramo storiti na inteligenten način. Še posebej zdaj v času, ko nimamo na voljo toliko denarja, kot bi ga potrebovali. Previdni moramo biti z vsakim evrom in narediti vse, kar je v naši moči. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev ki je bila zelo, zelo zanimiva. Eh, sedaj bom dala besedo poslancem in poslankam. Najprej gospod Mičel. Najlepša hvala, gospa predsednica in hvala lepa, gospa komisarka, za to eh, predstavitev in za entuzijazem, eh, s katerim se lotevate svojega portfelja. Imam nekaj vprašanj za vas. Prvo vprašanje je naslednje mislim, da imate prav, moramo biti realistični glede nič cela sedem odstotka. Če pa temeljimo na sedanji eh, podatkih, ali menite, da bi eh, pač eh, morali pa teh nič cela sedem dodati na to, kar imamo sedaj, ali mora biti to biti povsem ločeno. Potem pa druga stvar, ki me zelo zanima. Imamo posebnega predstavnika za eh, zmanjševanje posledic eh, naravnih eh, in drugih nesreč v Ženevi. In naša komisarka za človekoljubno pomoč eh, želi pravzaprav nekaj podobnega, eh, da se pač poveča odpornost na podnebne spremembe. Eh, tu prihaja očitno do prekrivanja, kajti dostikrat nesreče prihajajo kot posledica podnebnih sprememb vaša uh, uh, kolegica govori pač o odpornosti pri združenih narodih, to poimenujejo drugače, uh, vi pa govorite o nadzoru nad podnebnimi spremembami. Kakšna pa je koordinacija med vami? Kako pravzaprav uporabljate ta trojni pristop? Kako pravzaprav zagotavljate pravzaprav boljše izkoriščanje uh, vsega? Hvala lepa, gospod Görens. Tudi jaz bi rad izpostavil očitno veliki entuzijazem, s katerim je gospa komisarka predstavila svoja stališča. E, to je pravzaprav to, kar naju povezuje. Sicer pa sem nasprotnik tega, kar ona pravi. Ob vsem spoštovanju e, vem, da Eh, se morajo pač o tem pogovarjati tisti, eh, ki se borijo proti podnebnim spremembam. Torej, mene zanima pravzaprav, kakšna je podlaga te politike za razvojno povoč. Vi pač pravite, da ne moremo vsega financirati z javnimi sredstvi eh, celotne razvojne pomoč. Evropski konsens pač pravi eh, in govori o javni pomoči za razvoj. Se pravi, gre za financiranje preko, eh, preko proračuna. Eh, torej, ta sme znašati vsaj nič cela sedem odstotka. Eh, jaz vem, so države, ki pač dajo več kot nič cela sedem odstotka. Tudi jaz prihaja, prihajam iz take države. Ne govorimo pravzaprav o tistih državah, ki izpolnjujejo ta cilj. Eh, vse so obljubile nič cela sedem odstotka razen srednje Evrope, ki pač tega ne zmoro. Eh, vendar eh, poprečje v Evropi mora biti nič cela sedem odstotka. In Če pač uh, upoštevamo vse to, kar uh, nasprotuje temu cilju, je potem konec tega cilja. Treba je pravzaprav eh, razlikovati med javno razvojno pomoč in dodatnimi ukrepi. Mi smo vedno rekli, vse, kar se pač porabi za boj proti podnebnim spremembam, mora biti financirano z dodatnim denarjem. To smo tudi povedali na konferenci v Kopenhagnu in to smo tudi stavno ponavljali. Če pač eh, eh ne bomo pozorni, eh, se bomo odpovedali cilju, ki smo ga pravzaprav sprejeli 2005. leta in eh, tudi že v preteklosti v Združenih narodih, v mednarodnih forumih. Eh, to je torej pravzaprav nekaj, kar izhaja že iz preteklosti. Če pač to dopustimo, bo prišlo do prekinitve v dosedanji politiki. Naj bom tudi zelo jasen torej glede tega priznam, da vse to, kar pač eh, ste navedli, je treba financirati, vendar z dodatnimi ukrepi. Eh, govorili ste o enem odstotku bruto domačega proizvoda za preprečevanje večjih eh, nesreč v teh, tem enem odstotku pa uh, stvari niso opredeljene stvari in sicer ali gre pač eh, tu za javna sredstva ali za zasebna sredstva. Mislim, da morajo tudi zasebna sredstva biti pač tu ustrezno upoštevana. Eh, potem pa joint implementation. Tu pravzaprav eh, moramo reči, da morajo onasnaževalci financirati ukrepe, tisti, ki povzročajo emisijo CO2. Se pravi, če imamo načelo povzročitelj plača in teh ni cela sedem odstotka, in vse te potrebe, ki ste jih vi našteli, mislim, da je tudi legitimno, da jih naštete, naštejete. Edina razlika med nami, kajti mislim, da je naš odbor še vedno zavezan ciljem, ki sem jih eh, navedel, eh, Torej, eh, edina razlika med nami in vami je v sredstvih. Odkot sredstva? Sredstva je treba dobiti tudi drugot. Se pravi, zakaj je teh 0,7 odstotka? Torej, mi moramo imeti pač tu usporedno organizacijo, najprej en obrok, en segment, eh, iz katerega financiramo boj proti podnebnim spremembam, potem pa imamo še dodatno eh, evropsko eh, razvojno pomoč za zmanjševanje revščine. To sta dva usporedna sektorja. Tu kumulacija obeh ni mogoča. in mi se moramo vprašati, ali gre potem vse eh, v te eh, razvojne pomoči, ali je eh, tudi vsega, Eh, boj za, proti podnebnim spremembam, pravzaprav del eh, dela eh, tega odbora za razvojno pomoč pri OECD-ju. Eh, torej, stvari morajo biti jasne. Mislim, da je ta nejasnost eh, nekaj, kar ustreza našim državam članicam. E, tu želijo neko e, zmedo. Mi smo morda zadnji norci, ki branimo pravzaprav to naše stališče. Vendar pred osmimi leti je to bilo sprejeto. Mislim, da smo na tem, e, da izdamo evropski konsens o postopnem razvoju. E, imamo pač nek svežen e, o finančnem okviru 2014-2020 in v tem je tudi Evropski razvojni e, sklad in tu pravzaprav Evropski parlament ni imel nobene možnosti ustreznega sodelovanja. Tu je prišlo do zmanjšanja investicij. in pomoč, eh, razvojna pomoč eh, naj bi potekala preko držav članic, tu je Evropska, komisija, eh, Evropska unija kapitulirala in očitno tudi države članice niso, uh, v, se ne strinjajo glede naših ciljev, torej tu je prišlo do velikih težav. od komisije slišimo tudi zelo različna sporočila, glede na to, ali govori pač eh, komisar za razvoj ali pa komisarka za boj proti podnebnim spremembam. Torej, to situacijo je treba razčistiti. S tem imam dejansko težave, ker pač tu ni nobenega reda. Preden dam besedo gospe komisarke, da odgovori, dobi besedo najprej gospod Deva najlepša hvala eh, za strast, s katero ste razložili svoje stališče. Spoštujem to strast. Moram pa tudi reči, da moramo eh, z veliko jasnostjo razmišljati o teh vprašanju. Eh, gospod Garenc je že tudi povedal, da so stvari zelo nejasne. Kako bomo pač z razvojno pomoč, kako bomo z bojem proti podnebnim spremembam? Gospod Garenc in jaz imava neko koalicijo, se stalno strinjam eh, nekako eh, z njim, tako kot se pač tudi eh, v našem spodjem domu strinjajo z liberalci. Vendar tri stvari eh, so jasne pri podnebnih spremembah. Prvič, ve se, kaj se dogaja s soncem. Eh, imeli smo preteklost te ledeno dobo, potem eh, Eh, segrevanje, hlajenje in tako naprej. To ni imelo nobene povezave s človekom, temveč eh, s tisto kroglo na nebu. Drugič. Mi pospešujemo ta proces s eh, našimi dejanji in sicer s tem, da pač uh, izpuščamo oglikov dioksid in monoksid potem prihaja tudi do onesnaževanja z velikim učinkom na številne stvari, o katerih se nikoli ne pogovarjamo. Naprimer, naprimer oglik, ki pada na Himalajo, je pospešil taljenje ledu. Napisal sem tudi poročilo parlamentu o tem fenomenu in Eh, tam nastajajo jezera in lahko prihaja pravzaprav do poplav in tudi ledeniki se talijo hitreje, kot je bilo pričakovano. Eh, v Aziji, v velikih eh, rekah zmanjkuje vode, lahko bo prišlo do velike lakote. Ali se o tem pogovarjajo v Kopenhagnu? Ne. V Kjotu? Ne. V Riju? Ne. Milijarde in pol ljudi bi lahko trpela zaradi lakote. E, dogaja se pa zelo veliko stvari. Tu gre za neko razpoloženje. Sedaj govorimo o tem, da bi kaznovali naše finančne storitve zaradi tega, ker osnaževalec onesnažuje atmosfero. Zakaj bi nekdo v Londonu moral nositi breme? Zaradi tega, ker nekdo drug proizvaja umazane proizvode. Mi moramo imeti pač nek celovit pristop, potrebujemo podporo naših davkoplačevalcev. Mi smo neusklajeni. Eh, londonski si ti, ki bo upam, da izuzet iz. Uh, davka na finančne transakcije naj ne bi bil kaznovan zaradi tega, ker imajo na kitajskem eh, elektrarne na premog, termoelektrarne in ima to vpliv na podnebne spremembe. O tem se moramo pogovoriti. Sicer se ne bo nič zgodilo in tudi ne bo denarja. Hvala lepa, gospod Deva. Eh, sedaj pa dajem besedo gospe eh, komisarki, da odgovori na ta vprašanja. Dobro bi bilo morda, če bi imeli daljšo razpravo o celoviti podnebni strategiji, vendar rada bi povedala samo, da nihče ne govori o črnem premogu o tem se je vsekakor govorilo in imamo celo vrsto pobud eh, na mednarodni ravni in Evropska unija je tu zelo aktivna in ZDA tudi, tudi drugi in iščemo pravzaprav eh, izhod. Eh, torej čakamo na rešitev za kratkoročne vplive oglika Eh, in vsekakor se dela na tem. Gospodu Mičlu bi pa odgovorila naslednje. Komisarka Čočeva in jaz eh, in eh, Ženeva, kako sodelujemo? Torej, komisarka Čočeva imava pač vsaka svoj pristop, vendar zelo dobro sodelujeva. Eh, mednarodni denarni sklad eh, zahteva pravzaprav neko usklajevanje in podnebni izziv ni nekaj, kar bi lahko urejal vsak zase brez koordinacije. Slišali ste od komisarke Đorđeve, ki je povedala, kadarkoli se vrne iz eh, Malija, Hitija, pride tudi k meni in reče, v teh nesrečah se najde vedno tudi ta podnebna komponenta in potem je treba seveda eh, pogledati, kakšna je situacija in potem vidimo, da je potrebna večja odpornost na podnebne spremembe. In mi želimo imeti proračun za Evropsko unijo, kjer bi dejansko upoštevali podnebje v celotnem proračunu. Mi moramo namreč začeti razumevati, za kakšen izziv gre, ne samo za razvoj, temveč tudi za prevoz, eh, za promet, eh, kmetijstvo in tako naprej, za celo vrsto stvari. In zaradi tega smo se tudi dogovorili s svetom, da bi vsaj 20 odstotkov celotnega proračuna imeli eh, usklajenega in sledljivega, tudi v skladu z eh, pravili OECD-ja. Torej, mi gradimo to večjo odpornost in tu sodelujemo seveda tudi z kolegom Pibalksom. Eno izmed prednostnih področji eh, za razvoj je tudi Afrika tu se osredotočamo na energijo za Afriko in tu imamo zopet isto mišljenje. Zato, da bi izkorenili revščino, potrebujemo dostop do energije in mi se moramo vprašati, kako bomo pač eh, to naredili bolj trajnostno, podneb bil bolj prijazno in tu potrebujemo seveda ustrezno sodelovanje in ne ločeno po uh, portfeljih. In srečujemo se seveda tudi z ženevskim uradom, eh, vendar ne vsak dan, vsak teden. Srečujemo se in oni tudi dajo zelo dober input za to odpornost. Pred pol leta eh, smo tudi dobili poročilo o odpornosti tu so tudi oni sodelovali, jaz, eh, gospa Đorđeva. Poskušamo torej sodelovati tudi pri zbiranju znanja. In gospodu Görensu, naj odgovorim o uradni razvojni pomoči. Torej, jaz sem eh, se zelo zauzemala za nič cela sedem odstotka in tudi v komisiji eh, Eh, trdim, da nismo tako revni v Evropi, da se ne bi mogli privošiti tega in izpolniti tega, kar smo obljubljali toliko let. To je zelo pomembno. Moj argument je, eh, da ne gre zato, da bi nam bilo malo mar za nič cela sedem odstotka. To je bilo tudi v eh, Rio plus, 20 plus in Eh, tudi tam je to bilo izpostavljeno, vendar vi pravite, da je treba razlikovati med financiranjem uradne razvojne pomoči in financiranjem boja proti podnebnim spremembam. Vendar naj stvari jasno predstavi. Evropa še ni pri nič cela sedem odstotka. Informacije, ki jih prejemam iz proračunov držav članic, pravijo, da imamo tu pravzaprav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 Prvo je to, o čemer se pogovarjamo interno znotraj Evropske unije. To je zelo pomembno in zelo pomembno je, da dosežemo uh, eh, 0,7 odstotka za uradno razvojno pomoč. Drugo pa je to, kar bodo lju povedali ljudje uh, zunaj Evropske unije. Rekli bodo pač, da naj financiramo podnebje z dodatnimi sredstvi. Vendar, če ste vi na strani uh, prejemnika in gledate, ali Evropa daje nekaj dodatnega za podnebje v primerjavi s tem, kar smo dali 2009. Potem gledajo seveda, ali je to nekaj več kot leta 2009 in to je pravično, eh, da se tu nekaj naredi. Eh, ljudje bodo rekli, najprej morate dati nič cela sedem odstotka in potem bomo pa videli, koliko dajete za podnebje. In tu se seveda sprašujem, kdaj bo Evropa dejansko izpolnila svoje obljube glede financiranja eh, boja proti podnebnim spremembam. In to je res sicer za splošni proračun Evropske unije, da eh, podnebje ne sme biti nekaj stisnjenega v kotu, in po prometni, energetski, kmetijski politiki bi pa mimo grede še malo razmislili o podnebju. Mislim, da je zelo pomembno, da vključimo eh, podnebno razmišljanje v naše domače politike. In tudi mislim, da je smiselno, da usklajujemo Eh, podnebno razmišljanje z našimi razvojnimi eh, strategijami, da to vključimo. In tu ne gre za eh, velikost proračuna, tu gre za pameten način zagotavljanja razvoja. In gospod Gorenc, vi ste tudi rekli, da gre pri uradni razvojni pomoči samo za odpravljanje revščine, vendar tu gre za več, gre tudi za izobraževanje in podobno, če se ogledamo 27 držav članic. In kaj je vse uradna razvojna pomoč. Tu bomo našli celo vrsto različnih dejavnosti in če si eh, ogledate Tanzanijsko vas in projektom in eh, solarne celice na strehah njihovih koč, eh, s tem se ustvarjajo boljše pogoj za lokalno šolo, za učitelje, učence, ženske, dekleta in tako naprej. Zame je to tudi del dobre razvojne politike. In če jim damo dostop do energije, bi bilo seveda nesmiselno, da tega ne bi naredili na način, s katerim se bomo tudi borili proti podnebnim izzivom. Takšno je torej razmišljanje. In Potem pa moramo seveda razmišljati, ali izpolnjuje Evropa ni cela sedem odstotka. To je seveda tudi zelo pomembno, vendar mi ne smemo imeti vse po predalčkih in ločeno. Potrebna je torej ustrezna razvojna strategija. Etiopija je zame najboljši primer. Eh, če si ogledamo eh, etiopsko tako razvojno strategijo in strategijo za odpravljanje revščine, eh, energija, podnebje, prilagajanje podnebnim spremembam je v srčiki njihove razvojne strategije za gospodarstvo in tega bo če dalje več posod. Eh, se pravi, potrebujemo pametne razvojne politike, ki bodo seveda vključevale tudi podnebne spremembe. In potem pa še zadnja besedica. I really hope that Upam, da bomo upoštevali načelo nesnaževalec plača, da bomo nehali le govoriti o tem, da potrebujemo inovativne finančne vere. Ladjedelništvo, letalstvo, prihodki s tu in tam potrebujemo stabilne prihodke, zato da bi lahko financirali podnebne politike. Nihče se ne bi trudil bolj kot jaz, ampak to pomeni, da mora Evropa iti v tej smeri. Ne smemo le reči, ja, lahko razmislimo o tem in to imate v sklepih ekofina. Ne, sedaj to mora postati bolj specifično. Leta 2015 moramo v Parizu to narediti specifično, sicer ne bomo mogli spolniti obljub. Merci beaucoup. Hvala lepa. Tu imamo sedaj še zadnje vprašanje gospoda Kortesa Astra. Komisarija. Da, gospa komisarka. Spoštujem vaše mnenje. Vi mislite, da industrijska eh, politika, eh, potem raziskave, energetska politika, eh, skupna kmetijska politika, da je to treba osredotočiti na en skupen cilj. Sam bi rekel, da so to različne stvari imamo politiko eh, razvojnega sodelovanja na mednarodni ravni. In Evropo tukaj predstavljata dva eh, simbola. Mislim, da zdaj ni pravi trenutek, eh, da bi eh, izpolnili to, kar vi razumete pod eh, podnebno politiko. Rekli ste, da se. Um, nameščajo solarni paneli v Afriki in tako naprej. Mislim, da mora biti leto še leto, predvsem leto priložnosti, priložnosti za prave spremembe, da bomo šli malo dlje, ko govorimo o podnebnih spremembah. To moramo imeti jasno pred očmi. Politika podnebnih sprememb potrebuje svoje financiranje, razvojna politika pa svoje financiranje. Vlade so pred nekaj dnevi na sestanku sveta. Uh, odločile, da se zmanjša proračun Evropske unije. Govorili, govorili ste o določenih državah, ki so zmanjšale uh, svoj proračun za razvoj. Moja država je že taka in zmanjšala ga je kar drastično. Želim povedati, da uh, bomo v prihodnosti dosegli spet ta odstotek 0,7 za uradno razvojno pomoč. Komisija je določila uh, ta odstotek in ne strinjamo se z njim. Ne strinjamo se, da je prišlo do tako bistvenega krčenja, uh, kot smo mu priča. Sam sem jezen na to. In tudi podnebna politika tukaj ni dobila ustreznega deleža. Uh, Mislim, da moramo skupaj delati, s tem se strinjam. Gospod Mičel je tudi poudaril potrebo po koordinaciji. To je nujno, da bomo lahko skupaj načrtovali prihodnost in da bomo imeli skupno politiko. Ampak naš odbor ima jasne cilje, eh, eh, doseči odstotek nipsela 7. Eh, Jezdi nas to, da je svet zmanjšal proračun ampak mislim, da bi morali uh, skupaj ukrepati, skupaj bi morali izraziti svoje nestrinjanje. Mi se s tem ne strinjamo, vi tudi ne. Uh, še vedno bi morali povdarjati svoje nestrinjanje z, s temi krčitvami. Pojasnilo, pred desetimi dnevi smo potrdili ciljni cele sedem odstotkov. V okviru pogajanja o naslednjem proračunu za leto. Ja, seveda vemo, kako je z obnovitvijo teh zavez, ampak počnemo pa prav nasprotno in zato bi pozval k upoštevanju vesti. Vedeti moramo, kaj počnemo, ne le, da nekaj govorimo, če ne bomo izdali lasne cilje. Mislim, da so to res prave težave. Vse, kar smo slišali glede potreb po financiranju, drži. Tu obstaja razlike v razpravi, ko govorimo o ciljih in sredstvih. Strinjam se z vami glede samih ciljev, ne strinjam pa se z vami glede porabljenih sredstev, zlasti sredstev financiranja. Prav tako bi pojasnil, komportamentalizacijo politike. Tudi tu se strinjam z vami. Segmentacija politike ne vodi nikamor. To je v nasprotju z usklajenostjo, s koherentnostjo, s cilji, ki smo si jih zadali. Kaj bi rad vedel? Ali govorimo tudi o odgovornosti akterjev? Politika razvojnega stolovanja, po mojem mnenju, ni odgovorna za podnebne spremembe. Politika razvojnega sodelovanja ima prvi cilj. To je skoreninjene revščine v različnih sektorjih. Strinjam se z vami, vlagati moramo energijo. Strinjam se z vami, vlagati moramo izobraževanje. Strinjam se s vsemi tistimi, ki pravijo, da moramo bolj vlagati v upravljanje, v izboljšanje upravljanja in prav tako v kulturne zadeve. Vse to lahko prispeva k zmanjšanju revščine. Ampak kje pa se ne strinja več? Ko moramo vlagati sredstva, ki so bila najprej predvidena za izkorenjenje revščine, za popravilo naših napak. V Kopenhagnu naj bi govorili o oblaževanju učinka podnebnih sprememb v razvojnih državah. Lahko najdem podobno formulacijo recimo, lahko bi rekli, da bomo popravili naše lasne napake. In preden bomo sprejeli odločitev o porazdelitvi javnih sredstev, moramo jasno ločevati med onesnaževanjem zaradi odgovornosti akterjev, ki so onesnaževali, in javnimi pooblastili. Kajti, če bomo odgovorne za onesnaževanje nadomestili s prispevki iz Evrope, bomo stvari olajšali, to pa ni spremljivo. Vem, da so to prave težave, tudi sam bi prispeval k reševanju teh težav. Če bi lahko vsaj ločevali med oblažitvijo učinkov podnebnih sprememb in ulaganjem v prihodnost, to ste rekli glede Azije, mislim, da je to posebno potrebno s cilji razvoja. Po našem mnenju mora biti to povezano z vzdržnostjo. To je ključno merilo ocenjevanja politike razvojnega sodelovanja. To moramo storiti. Ampak, ko gre za zmanjšanje ali oblažitev učinkov, se ne strinja več. Še enkrat, da ne bo nesporazumov. Ni cela sedem odstotkov. Tega cilja nismo dosegli. To smo si zadali kot cilj in ne smete oditi z idejo, da smo proti vsem naložbam javnih sredstev, boju proti podnebnim spremembam. Če ne bomo dosegli cilje na C7 odstotkov, tega ne pravim, pravim, da moramo razvijati usporedno, financirati moramo politike razvoja in istočasno potrebujemo C7 odstotkov, kot vi, tudi jaz. Pravim, da je obžalovanja vredno, da so nekateri dosili 70%, sedaj pa je sramotno, da gredo nazaj. Čeprav so nekatere vlade del moje politične skupine. To je povsem nespremljivo in je sramotno. In sedaj bodo temu sledile še druge države, ki še niso dosegli 70%. Britance omenjamo, ampak eh, podpreti pa jih je treba pri tej volji, da bi dosegli 70%. Posod moramo rezati, razen ko gre za javno pomoč v razvoju. Rad bi, da tu ne omenjamo le Združnega kraljestva. Združeno kraljestvo se ne vrti tu v krogu. Mislim, da moramo poiskati krivce na sami celini. No, mislim, da bi se lahko zbližali tu. Jasno, moramo ločevati med naložbami v prihodnost držav v razvoju. Mislim, da bi s tem pokrili vse teme, ki ste jih omenili istočasno pa moramo akterje pozvati k odgovornosti. Joint implementation, ne vem, če bo prišlo do skupnega izvajanja v prihodnosti, clean development mechanisms, vse to so sredstva, ki obstaja. Tisti, ki so nas naživali, lahko storijo kaj zanimivega. To niso javno sredstva. Tu gre za financiranje preko tistih, ki so nas naživali. In to je vzvod, ki ga moramo aktivirati in s tem se bomo lahko zbližali. Torej, še enkrat, ne smete oditi s to idejo, da vas puščamo same. Tu ste, da se soočate s pravo težavo in ne bi rad, da bi cilje javne pomoči razvoju uničili zaradi takšnega financiranja. Tu se moramo odzvati na zaveze, ki so povezane s financiranjem. Če bomo pozabili na cilje še enkrat, bo to slabo politiki. Vsi akteri, ki so podpisali cilje, morajo to tudi priznati. In rad bi tudi, da je komisija zelo sklejena in da se izrazi v sklopu kolegija glede teh vprašanj. Tako, da ne bomo imeli tu različnih tolmačen. En komisar za podnebje bo govoril eno, drug komisar bo govoril drugo, ne. Hvala, gospod Grenc. Sedaj pa gospa Edegar, ki bo sklenila razpravo. Actually, I must say that in telling the, in the Commission, I... Ja, mislim, da se v komisiji strinjamo s tem, kaj moramo storiti in kaj lahko storimo. Naj še enkrat jasno povem. Mi in vi ne bomo imeli dostojne v razprave o tem, ali menimo, da bi morali doseči ciljnice le 7 odstotkov in ali bi morali imeti takšno financiranje pri podnebnih spremembah. Tu ne vidim nesoglasja v razpravi. Pak, nekaj se sprašujem slišim vas, ko pravite, to smo že slišali, da bi imeli načelo nasnoževalec plača. Ja, to podpiram, da zaračunamo oglik, da imamo mehanizme čistega razvoja, podprla bi mehanizem, ki bi deloval, sedani ne deluje. Seveda, smo zato nekateri porabili veliko časa pri energiji, zato da bi imeli mednarodni okvir okoli teh stvari. Tudi zato smo nekateri porabili kar nekaj časa na področju tehnološkega sodelovanja. Zato nekateri menimo, da bi morali imeti skupne mednarodne standarde na različnih področjih. Torej, veliko je stvari, ki jih lahko storimo in zato še vedno potrebujemo skupni mednarodni okvir okoli podnebnih sprememb mednarodno. In zato je tudi Evropa na zadnji mednarodni podnebni konferenci sprejela to zavezo, da bi bili sedaj resni glede tega programa, ki se posveča škodam. Prej sem slišala, da bi morali nekako poplačati to, ampak to je začetek. Začeli bomo priznavati, da obstaja določena odgovornost za to, kaj se je zgodilo v razvojnih državah. To moramo reševati. Da ne bomo vse plačevali, v kar ne verjamemo, ampak to je recimo eno izmed ključnih vprašanj na naslednji mednarodni podnebni konferenci v Varšavi. Ampak koliko sem bila zmedena, ko sem poslušala razpravo. Ja, strinjamo se glede dolgoročnih ciljev, želimo ni cele sedem odstotkov, to je minimum, so držav v Evropi, potem imamo to, kar imamo pri podnebnem financiranju, dokler ne bomo tam. Kako bomo delali v tej situaciji, kaj bomo storili, kako bomo poskrbeli za to, da bo Evropska unija pravzaprav izpolnila podnebne cilje, to je v našem interesu. In mislim, da tu ne bi smeli ločevati med stališči, kajti recimo eden izmed najboljših eh, razvojnih projektov, recimo uradna razvojna pomoč, najboljši program, ki sem ga videl, je bil v Bangladešu pred nekaj leti, je bilo zelo veliko poplav tam, veliko ljudi je preminilo in zakaj so bili ti prizadeti? Zato, ker ni bilo stavb, kamor bi se skrili, ko je prišla voda. Tako da smo s tem projektom zgradili novo šolo s prvim, drugim nadstropjem, tako da ko bi prišla nova poplava in ko bi jih lahko z SMS-om opozorili, pojdite v šolo, da bi šli vsi tja pet metrov v zrak in nihče ne bi umrl prihodnič. To je to razmišljanje. Po mojem mnenju to ni v nasprotju s kreninjenjem, da bi zboljšali pogoje za ustvarjanje razvoja. Gre le za to, da razmišljamo o takšnih projektih, tako da poznamo odpornosti, prilagajanje vse te situacije na tem področju. In mislim, da bi morali tako razmišljati. Recimo mali, tam poteka vojna. Kakšne okoljske težave tam obstajajo? Živina iz severa se seli na jug zaradi dezertifikacije. Živina pride na jug, in eh, tam imamo kmete, ki gojijo koruzo, pšenico in drugo in potem morajo na jug, ker živina poje njihovo žetev, njihove posevke in potem gredo v Bamako, v prestolnico in tam je več kot 50 odstotkov teh brezposelnih. Tukaj je za socialno stabilnost, ki je tu pod vprašanjem. In tu lahko to vidite, ko skušate ustvariti razvoj na določenem področju, morate razmišljati o projektih, o tem, kaj vemo, kakšni obliki bodo podnebne spremembe vplivali na določeno državo v razvoju. To omenjam, zato gre pri mojih argumentih. In prav gotovo ne gre za to, da bi morali vsi biti jezni skupaj ali bi morali delati skupaj, da bi dosegli to, da države izpolnijo cilje izpred mnogih let in seveda je vse bolj sramotno, če ne bomo izpolnili teh ciljev. Hvala. Hvala. Gospod Grenc, na hitro. Že en propozit. Predlog bi imel za vas. Vprašanje. Pa tudi bi komentar. Predlog za vas imam. V okviru Kjota smo predvideli mehanizme popravila napak Clean Development in Joint Implementation. Kar zadeva Clean Development Mechanism, naj bi to veljalo za države v razvoju. torej v industrijskih državah bi lahko porabili sredstva iz posojil držav, ki so onesnažile. Enako bi lahko storili zato, da bi financirali državo iz prve priloge, torej to industrijska država, s prenosom tehnologije. To naj bi se izvajalo v drugi industrijski državi. Joint implementation imamo lahko samo med državami v prvi prilogi. Torej, lahko bi zmanjšali dolg po Kjotu, če bi se zavezali, da bi popravili krivice. Recimo, kako bi to lahko storili s prenosom tehnologij, tako da bi našim državam omogočili, da napredujejo, ko gre za izobraževanje o zmanjšanju CO2. Tako to deluje in mislim, da je prišlo do težave pri skupnem izvajanju ker je to veljalo le za države v prvi prilogi. Ampak tu imamo tudi druge države v razvoju, ki se sedaj vse bolj industrijske. Zakaj ne bi tudi tem dali pooblastilo? Komisija bi lahko tu pomagala. Zakaj ne bi pooblastili ta prenos tehnologij? Zakaj ne bi dali to pooblastilo industrijskim državam, da bi te pomagale državam v razvoju? S tem bi imeli neposredno odgovornost zasebnega sektorja, mm -hmm in to bi neposredno vplivalo na izboljšanje situacije. In s tem bi lahko išli iz te hinavščine. Po eni strani imamo industrijo, ki jo nesnažuje, prvi prilogi je omenjena, imamo tiste, ki prispevajo k ciljem, zavezam iz Kjotskega protokola, po drugi strani pa imamo druge in tako bi imeli to prednost. Pomagali bi zasebnemu sektorju. No, vaši komentarji ste rekli, da bi dogoročno imeli ni cela sedem odstotkov. Dovolite mi, da rečem, da je to odveč. To ni dogoročno, to niso dogoročni cilji, to so kratkoročni cilji. 2015, to je kratkoročni cilj. Torej, še enkrat. Tu lahko naletite na tiste, ki so pripravljeni na kompromis. Lahko pa so zelo ustrajni pri stališčih, ampak da bi pozabili na ta cilj, ni cela 700, ne, s tem se ne strinjam. Niste vi tisti, ki ste odgovorni. Mislil sem, da je to cilj, ki je bil kratkoročen. Tisti, ki so odgovorni za neizvanje tega cilja, se morajo izraziti v tem odboru. Kajti, če se nekdo zaveže k cilju in potem zavrača izpolnitev, to ni spremljivo. Če govorimo o kredibilnosti politične unije na različnih področjih, je prav to sredstvo, s katerim lahko pokažemo, ali smo kredibilni ali ne. Ali, ampak rad bi, da se ta hinavščina preneha, da nekaj izjavimo, potem pa počnemo posebno sprotno. Gospe komisarke bom postila odgovoriti, potem pa se bomo tu ustavili. Hvala. Hvala zelo na kratko kar zadeva skupno izvajanje. Veliko stvari smo reševali v dohi. Tudi zato, ker so bili fleksibilni mehanizmi na voljo le za tiste, ki so se drugič zavezali. No, ne bom se spuščal podrobnosti. Skupno izvajanje je bilo v poznejših letih eh, prisotno v Rusi, nekaterih nekdanjih sovjetskih republikah, v nekaterih vzhodnih državah, državah vzhodne Evrope. To ni ključno urodje tu, ampak CDM pa ja to bi lahko bilo ključno, ti mehanizmi čistega razvoja. Kaj želimo s tem narediti? Želimo to modernizirati, zato da bi namesto veliko izoliranih, majhnih projektov bili veliko bolj ključni program. Lahko bi zajeli cel sektor državi, kjer bi rekli, sedaj bomo posodobili ta sektor, tudi to so tehnologije, tudi tu gre za prenos tehnologij, za sodelovanje na področju tehnologij in to želim urediti s CDM. -a. In potem smo rekli, ja, storili smo nekaj, kar je zelo pomembno v Evropski uniji od 1. januarja letos. Noben nov CDM projekt ne more biti omogočen v gospodarstvih, ki se pojavljajo. Tu gre za najbolj revne, ranljive države. Tako da moramo imeti naravne spodbude, saj, da bi vlagali te mehanizme čistega razvoja v res tiste države, ki se res razvijajo. Torej, to je bil eden izmed izzivov, biti moramo iskreni pri tem instrumentu. Nekaj čez 90 odstotkov vseh projektov in tudi vseh sredstev je šlo v roke velikih razvitih držav. To smo želeli spremeniti in sedaj delamo na posodobitvi CDM mehanizma, so da bi bolje izpolnjeval svoje naloge. Hvala lepa, naj spomnim, da bo odbor nadaljeval zasedni ob treh, začeli bomo z glasovanjem, ne pozabite svojih kartonov. Hvala, komisarka, vidimo se prihodnič, upam na nasvidenje.